dan bo objavljen v današnjem zapisniku. Če do sprejetja zapisnika ne bo ugovorov, bi vas rad obvestil, da bodo ta imenovanja potrjena. Dnevni red za danes ima na sporedu izjavi Sveta in komisije o afriškem rogu in najprej dobi besedo V imenu sveta Aleksandar Vondra, pomočnik premijeja. Prosim. Yes, good evening. Hvala lepa. Gospod